Hvala lepa, da ste danes z nami. Hvala lepa vsem tistim, ki ste se udeležili našega eh, skupnega odbora, eh, naše skupne seje z odborom za kulturo. To je bilo zelo koristno, vedno je koristno delati skupaj z drugimi odbori in seveda, zakaj ne bi sodelovali tudi z odborom za kulturo. Rada bi začela. Kajti ob 12.30, torej natančno ob pol enih, moramo zaključiti s tem delom seje. Potem bomo nadaljevali ob 14. uri, ko bomo imeli izmenjavo mnen za Marjan Tyson. Sedaj pa bomo razpravljali o napotitvi delavcev v okviru opravljanja storitev. Obravnavali bomo predloge sprememb. In sedaj bom dala besedo poročevalkama. Čas za govor si lahko med seboj razdelita, kot želita. Gospa Moran Šahtje, boste vi začeli ali boste vi začeli, gospa Jongerus? Izvolite. Merci infiniment, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Hvala lepa, da ste sprejeli najno metodo dela. Sodelovali sva s kolegico gospo Jungerius. Torej, kot smo že večkrat storili, bova predstavili eh, te predloge sprememb, eh, tako da si bova razdelili teme. Kaj te? Ste zdaj pa se že navadili na to metodo dela. Ampak najprej, gospa predsedujoča, bi se rada opravičila vsem kolegom, kaj ti želeli sva, da bi bila ta predstavitev predlogu sprememb eh, čim prej. Ampak eh, niso še na voljo prevodi v vse jezike. Imamo angliško različico in sicer od ponedeljka. To je že eh, prvi korak. Na osnovi tega angliškega besedila lahko delamo ampak, eh, kakor hitro bo to mogoče, boste prejeli tudi različice v eh, svojih jezikih in tako se bomo lahko potem poglobili eh, v vse te točke, kajti zelo pomembna je natančna definicija vseh izrazov. Danes smo v zelo pomembnem trenutku. Agnes in jaz se povsem strinjava, da lahko eh, kot poročevalci v senci za vse politične skupine predstavite predloge sprememb eh, oziroma vsaj eh, temeljne točke, na katere ste vložili predloge sprememb. Torej, so poročevalki, vam bova z veseljem prisluhnili, Menimva, da je to še prav posebej pomembno, kajti sodelovali sva z enim ali pa drugim poslancem, eh, z eh, nacionalnimi predstavniki pri Evropski uniji, ampak pomembno je, da lahko vsak predstavi svojo vizijo in pa temeljna stališča eh, na temo predlogov sprememb. Naj vam povem, da je bilo vloženih približno 500 predlogov sprememb, torej zahvaljujem se vam za vaše delo, eh, hkrati pa se vam zahvaljujem, da predlogov sprememb ni preveč. Kaj ti? To je zelo pomembno besedilo in eh, ta številka torej ni eh, tako zelo visoka in tako bomo zlahka razvrstili te amadmaje glede na posamezne teme in glede na to, da želiva zelo eh, uravnoteženo besedilo, da sva pripravljeni sprejeti različne predloge sprememb, glede na to, da želiva, da to besedilo zagotovi lojalno konkurenco, hkrati pa boj proti socialnemu dumpingu, eh, uravnoteženo gospodarstvo v Evropski uniji. Eh, Z tem eh, številom predlogov sprememb eh, bomo eh, lahko okrepili to besedilo v sodelovanju z drugimi skupinami. In približno polovica predlogov sprememb se nanaša na besedilo in približno polovica na uvodne izjave. To je še prav posebej pomembno, kaj te vsega. Eh, tako boste lažje videli, eh, kateri eh, predlogi so najpomembnejši. EPP je uložila 167 predlogov sprememb, socialisti približno 100. Potem so tukaj tri skupine EKR, Alde in Gue, ki so uložile po 50 predlogov sprememb zeleni ENF približno 30 eh, in eh, sedem eh, neodvisni poslanci. Oziroma nepovezani poslanci. Tako, toliko torej o političnem izvoru teh predlogov sprememb. Sedaj, Agnes, pa bi mogoče lahko prešli na predstavitev predlogov sprememb, ki se nanašajo na samo besedilo. Najprej na dolžino napotitve. Eh, približno 70 predlogov sprememb eh, je eh, na to temo, na, traje, na temo trajanja napotitve. Nekateri želijo omejitev, recimo 24 mesecev, drugi želijo spremeniti to številko, več je, raz, več je primerov in sicer predlogov 3 meseci, 6 mesecev, Eh, devet mesecev. Eh, nekateri želijo podaljšati obdobje na 36 mesecev ali pa, upam, da nisem prehitra za tolmače, ali pa, da bi vezali eh, to omejitev na pravila glede socialne varnosti. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi izjeme, ki jih dovoljuje zakonodaja kar eh, zadeva obdobja, eh, ko nekega napotenega delavca nadomesti drugi napoten delavec, jih veliko želi, da črtamo klauzijo, ki jo predlaga eh, Evropska komisija in eh, želijo, da upoštevamo le pogodbe, ki presegajo šest mesecev. No, o tem moramo razpravljati. Tako to so uh, temeljne uh, točke uh, glede uh, trajanja uh, pogodbe. Sedaj pa bom predala besedo Agnes, da se osredotoči na naslednjo temo. Hvala lepa. <clears throat> Tudi sama bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so podali predloge sprememb Kajti res sem preprič, prepričana, da bomo dosegli najboljše, če bomo vsi prispevali k skupnim rešitvam. In številni med vami ste uložili veliko časa v a, predloge sprememb. Sedaj bom povedala nekaj o a, kolektivnih a, pogodbah oziroma o predloge sprememb v zvezi s teh. Torej, na to temo smo imeli številne predloge sprememb. Torej, nekateri želijo, da bi za napotene delovce veljali vsi kolektivni sporazumi, naprimer tisti, ki se nanašajo na geografska območja, na določene sektorje ali določene poklice ali pa tiste ki eh, jih uporabljajo najbolj reprezentativni delodajalci oziroma skupine delodajalcev. Torej, to je ena skupina, eh, torej nekateri med vami zahtevate več teh kolektivnih sporazumov. Potem pa eh, imamo še predloge sprememb, ki so predlagali samo eh, tiste kolektivne sporazume, ki veljajo univerzalno, naprimer tiste, ki se nanašajo na. Oziroma, <clears throat> kot razlog navajajo razpoložljivost informacij v zvezi s temi a, kolektivnimi pogodbami. Torej imamo široko paleto predlogov sprememb v zvezi s to temo. Elizabet, plačilo? Kar zadeva plačilo, imamo nekaj predlogov sprememb in ti predlogi sprememb želijo, da se vrnemo k eh, minimalni plači namesto da bi govorili zgolj o uh, plačilu oziroma dohodku. Naj vas spomnim, da je uh, dohodek uh, minimalni dohodek in pa bonus, uh, ki uh, ga uh, lahko prejmeš na ta dohodek, recimo dodatek uh, na gospodinstvo in tako naprej. In to bi morala zagotoviti enakopravnost eh, zaposlenih iz države članice in pa napotenih delavcev. Na ta način želimo eh, preprečiti nelojalno konkurenco eh, in pa želimo zagotoviti socialne previce. Tako da ne bo nobene zmede, kar zadeva to definicijo dohodka. Druga točka je, nekaj predlogov sprememb je in mislim, da jih je 23, ki želijo določiti, kdo je odgovoren eh, za eh, definicijo oziroma za eh, določitev dohodka. So poročevalki meniva, da bi morali sprejeti, da eh, mnenje, da definicijo eh, dohodka določijo države članice. Mi ne moremo določati, kakšen bo dohodek napotenih delavcev. Določeni predlogi sprememb, oziroma dva, če sem natančnejša. Dva govorita tudi o pobudi, ki je bila podana strani slovaškega predsedstva v svetu in sicer gre za vzpostavitev dualnega, zapletenega sistema, eh, ki bi spoštoval različne faktorje eh, in eh, pogodba bi bila omejena na šest mesecev. Nekateri govorijo o 24 mesecih, 9 mesecih in tako naprej. Naj vam povem, da eh, je svet eh, opustil eh, razpravo na to temo in zanimivo bi bilo, če bi avtori predloga razložili, kaj želijo doseči z tema dvema predlogoma sprememb. Agnes in jaz sva za enostaven sistem, ki je vsega, ki ga eh, bo lahko nadzorovati, kajti bolj zapleten eh, bo sistem in zdaj gledam Danuto, ki je pripravljala uredbo za nadzor eh, nad napotenimi delavci v Evropi. Bo nadzor veliko težji, torej naš sistem mora biti usklajen z zakonodajo, ki smo jo sprejeli za nadzor. Če bo sistem preveč zapleten, ne bomo mogli izvajati eh, te zakonodaje. Potem pa je nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na objavo informacij v zvezi eh, z eh, plačilom na spletni strani in sicer zato, da bi poenostavili nadzor. da bi uh, natančno določili delo napotenih delavcev in pa uh, podjetij, ki jih zaposlujejo. Agnes? Perhaps, firstly, uh... Eh, da. Najprej. Um, dedukcije določenih stroškov iz plačila, kajti tudi to se nanaša na plačilo. Morda bi lahko združili te dve temi. Kasneje pa bom povedala še nekaj o podizvajalskih verigah. Torej najprej glede stroškov in pa um, črtanje oziroma dedukcijo iz, plat, iz plačila. Imamo predloge, ki pravijo, da bi radi dodali nacionalne predpise o plačilu stroškov za potovanje oziroma za pot in pa za bivanje. Uh, in da bi to vključili v tiste pravice, ki jih moramo jamčiti napotenim delavcem. Torej, to želijo vključiti v ključne, eh, v ključne pogoje. Potem imamo tudi še nekatere predloge sprememb, ki pravijo, da moramo zagotoviti, da bodo da teh stroškov za pot in pa za bivanje ne moremo deducirati iz eh, plačil za napotene delavce in eh, da se to nanaša tudi na usposabljanje za opremo oziroma da tega ne moramo zagotoviti. Torej, ljudje pravijo, širše področje uporabe za eh, plačila eh, in nobenih izključevanj eh, za stroške, za pot, bivanje, usposabljanje in opremo. Nekateri pa so proti tem predlogom. Torej, o tem bomo morali razpravljati ko bomo zapisali končno besedilo za ta odbor. Sedaj pa še nekaj besed o podizvajalcih. To je tema, ki je povezana tudi z kolektivnimi pogodbami oziroma s tem, katere kolektivne pogodbe bodo veljale. Imamo število predlogov sprememb eh, v zvezi s to temo. Nekateri predloge sprememb želijo spremeniti ali pa črtati predloge Evropske komisije. Kot se spominjate, komisija predlaga to, da če imamo nacionalno obvezo glede podizvajalcev, morajo, se morajo te obveze uporabljati tudi za napotene delavce. In v primeru, da so te obveznosti vključene v kolektivne pogodbe na ravni podjetja, bi to pomenilo, da bi se morali te sporazumi, te predpise uporabljati tudi za napotene delavce. Torej, tukaj imamo spet odnos med kolektivnimi pogodbami in pa podizvajalskimi verigami. Nekateri predlogi sprememb podpirajo to zamisel, eh, tu pa so še številni predlogi sprememb, ki temu nasprotujajo, ki pravijo, da kolektivni pogodbe na ravni podjetja ne bi smele delovati za napotene delavce. Eh, iz razloga diskriminacije. Elizabet. Kar zadeva pogoje za bivanje, bom kratka več predlogov sprememb je v zvezi z tem. Tukaj gre za podporo temu, kar sva predlagali v osnutku poročila. Gre za spoštovanje dobrih eh, bivalnih pogojev. Eh, gre za dobre želje za prihodnost. Eh, vemo, eh, da se za to zauzemajo skoraj da vse politične skupine v tem odboru. Okay, Hvala lepa. Zame je potem zadnja točka, ta, ki se nanaša na slamnata podjetja oziroma na poštna podjetja in pa na dvojno napotitev. Številni predlogi sprememb se uh, ukvarjajo z resničnimi napotitvami in se ukvarjajo z neresničnimi, nepravimi napotitvami. In vsi predlagajo, da če napotitev ni pristna, ni resnična, uh, potem eh, bi morali uporabljati takoj eh, prava država gostiteljica in sicer od eh, prvega dneva naprej, razen če so določbe države, domače države bolj ugodne. Drugi predlogi pa ubirajo drugo pot. In tu imamo naprimer predlog za to, da bi podjetja morala imeti določen promet v državi, kamor eh, napotijo, odkudar napotijo delavce, ali pa bi lahko te, ta podjetja napotovala samo v tiste sektorje, ki so uh, ki ustrezajo tistim sektorjem, kjer delujajo doma. Torej, to sta dve različni uh, zamisli, ampak ob, vsi predloge vključujajo to, da bi moralo biti minimalno obdobje za za katero so bili napoteni delovci zaposlovali, preden se napotijo, nekaj, kar bi moralo tudi biti vključeno v rešitev. Potem imamo še druge predloge sprememb, ki se ukvarjajo z zlorabo. In eh, ti predloge sprememb pravijo, uh, da napotitev ne more vključevati več kot dveh jurisdikcij. Oziroma, če se to zgodi, torej, če, so vključeni, če, so vključeni, če je vključeno več kot dveh eh, jurisdikcij, potem se takoj uporablja eh, pravo države gostiteljice, razen če so določbe države eh, napotitve bolj ugodne. In potem imamo tudi kolege, ki menijo, da. Eh, ne potrebujemo nobenih novih predpisov ta hip in da potrebujemo zgolj boljše izvajanje obstoječih predpisov eh, se strani nacionalnih organov, zlasti preko eh, členov 2 in 3 eh, direktive o izvajanju. ki sta sedaj začela veljati. Torej, po najnem mnenju, Potrebujemo boljše izvajanje in boljše predpise in seveda gresta ti dve stvari lahko tudi z roko v roki. In torej, to je najno izhodišče. Toliko z moje strani za zdaj, veselim pa se vaših eh, mnen. Eh, in samo še besedica ali dve. Eh, o e, težavah, ki se pojavljajo z napotitvijo z strani e, začasnih agencij. Več je bilo uloženih e, predlogov sprememb na to temo. Nekatere predlagajo omejitev na določene situacije in veliko predlogov sprememb je vložilo predloge sprememb v zvezi s tem, da bi ponovno uvedli člen 3.9 ki ga želi komisija črtati eh, in ki gre dlje od eh, člena, ki ga trenutno predlaga Evropska komisija. To je v nasprotju z mm, usmeritvijo eh, tega poročila, ki smo ga predložili za Agnes. In seveda smo vam pripravljeni prisluhniti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, Hvala lepa, gospa McIntyre, ki predstavlja EKR eh, e in je poročevalka v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada eh, zahvalila poročevalkama za njuno dosedanje delo. Zavedam se, da smo imeli že prejšnje izmenjave mnen in da sem takrat že večkrat spregovorila o številnih zadevah. Mislim, da je zelo pomembno, da ne poskušamo razdeliti Evrope. In nekateri predlogi sprememb, ki so bili predloženi, odražajo dejstvo, da imamo velika razhajanja in poskušali bi se morali izogniti temu, da delimo Evropo na vzhod in na zahod. In zato je pred nami veliko dela, da bomo našli um, soglasje. Najti pa moramo uh, pragmatično rešitev, katero, ki bo delovala za vse države članice in delavce in podjetja. Torej, ne podcenjujem naloge, ki je pred nami. Treba je zapolniti vrzeli, eh, ki eh, uh, zagotavljajo, omogočajo navidezne napotitve in zaščititi moramo delavce. To, da ne bi si želela ukrepov, ki bi omogočili protekcionizem. In nekatere države lahko potencialno uporabljajo te predpise kot pr eh, ukrepe za protekcionizem. To bi se lahko zgodilo in to zelo obžalujem. Uh, kar se tiče um, tega, kar je dejala Agnes. Mislim, da bi se morali osredotočeni na izvajanje obstoječih predpisov, preden uvedemo spremembe v zvezi z nečim, kar je izredno uh, zapleteno zakonodajno področje. Dovolite dve specifični točki. Torej prva. Je, ta, da, e, je prva e, ta, ki se nanaša na dolgoročne napotitve. Na, na torej to uporabljajo podjetja. Uh, in sicer znotraj podjetij. Torej, to, so, to, to, to pomeni znotraj skupine in tukaj gre za napotitve, ki trajajo kar nekaj časa. In pomembno je, da tem podjetjem zagotovimo prožnost, tako da bodo lahko poslovala. In upam, da bosta poročeval ki eh, pozitivno upoštevali moje predloge spremenj po zvezi s tem. Drugo, podru, druga stvar pa je sledeča. Treba je razumeti nov način dela. Naprimer, um, ehm, proizvajalci ne prodajajo zgolj svojih proizvodov. Oni prodajajo celo vrsto storitev, ki so povezane s temi proizvodi. Rada bi čestitala Martini, eh, ki je organizirala zajtrk danes zjutraj in prisluhnili smo podjetjem, ki so nam prepovedovali o težavah, ki jih imajo, ko je treba naprimer v okviru pogodbe popraviti stroj, zagotoviti morajo ta stroj in ga morajo popraviti v rekordno hitrem času in nimajo časa, da bi uporabljali eh, eh, oziroma da bi izpolnevali obrazce, registrirali in moramo priznati ta nov način dela. Hvala lepa. Gospa Labajova je sedaj na vrsti. Naj vam, naj vas opozorim na to, da se prosim držite časovnih omejitev, bodite kratki in jedrnati, nimamo veliko časa. <laughs> Hvala lepa. Težko je biti kratek, če želim upoštevati prav vse. Rada bi se zahvalila to poročevalkoma. Pred nami je dolga pot, glede na to, da imamo več kot 500 predlogov sprememb, ki odražajo dejstvo, da je ta tema izredno pomembna, odraža pa tudi dejstvo, kako smo različnih mnen. Alde se ni toliko osredotočal na eh, eh, kvantiteto, ampak bolj na kakovost eh, predlogov sprememb in ukvarjali smo se z različnimi problemi. Nismo imeli še sestankov eh, poročevalcev v senci in sedaj javno prosim eh, poročevalki, da ne upoštevata prav vsa mnenja in da ne predlagata kompromise, ki presegajo nacionalno politiko, kajti mislim, da moramo res upoštevati predloge, ki presegajo nacionalne politike. Upam, da boste vključili v kompromis eh, predloga sprememb ALDE vztrajam tudi na tem, da kompromisi temeljijo na dejstvih in podatkih in na obstoječi pravosodju in da zagotovite, da bodo eh, naše zahteve realistične za tiste, ki napotijo delovce. Zato sem danes organizirala ta zajter, kajti želela sem, da podjetja dejansko spregovorijo o tem, kako zgledajo resnični problemi v zvezi z napotitvami v resničnem življenju. Dovolite, da omenim nekaj točk. O tem sem že govorila in veste, katere so moje pripombe. Torej prvič, trajanje. Še vedno dvomim, ali bi kakršna koli časovna omejitev bila v redu, ampak zanima me, ali je eh, napotitev eh, resnična oziroma prizna ali ne. To je resnično vprašanje. Ne pa, da govorimo o časovnih eh, napotitvah. Torej, treba je govoriti o prisnosti napotitev, ali gre res za napotitve. Lahko bi dolgo razpravljali o plačilu. Jasno je, da imamo eh, poslance, kjer je minimalna plača na ravni države članice. Eh, želijo eh, nadaljevati z opredelitvijo o plačilu. Potem pa izvajalske verige. Sem za črtanje obveznosti, kajti ni bilo tukaj, vse ni, tukaj ni bilo jasno in upam, da se vsi želimo črtati to iz predloga, kajti zadeve to res niso bile dobro pojasnjene. In še zadnja specifična stvar in to je prevoz. Še vedno mislim, da tega ne moremo rešiti v okviru te zakonodaje. Sedaj čakamo predlog komisarke Bulc. Ona je uh, obljubila se sektorsko specifično zakonodajo na področju uh, prometa in mislim, da moramo to nujno upoštevati, kajti to bo zelo občutljiva tema. In ob koncu bi rada še nekaj rekla predpisi morajo biti, ja, eh, predpisi morajo biti jasni za podjetja in ne smemo preobremeniti majhne srednje velika podjetja s eh, previsoko upravno obremenitvijo ali pa z nerealističnimi predpisi. Vsi bomo nekaj pridobili iz tega področja in vsi vemo, da eh, obe države oziroma obe gospodarstvi, obe strani napotitve nekaj pridobita iz napotitev. Torej, treba je zagotoviti mobilnost delavcev za prihodne generacije in Mislim, da je to nekaj, kar moramo uh, imeti pred očmi. Veselim se sodelovanja z našima soporočevalkama in veselim se naših intenzivnih eh, sestankov poročevalcev v senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Kari, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, zahvaljujem se uh, soporočevalkama. Hvala lepa za uh, odprt način dela. Torej, bili ste zelo odprti do vseh poraževalcev v senci. Sedaj moramo obrati eh, uh, pravilno pot. Želimo si enako plačilo za enako delo na istem kraju. Gospod uh, predsednik Evropske komisije Juncker je dejal, da mora biti to osnovno načelo. To mora biti zagotovljeno. Hkrati pa je treba. Uh, pri eh, zagotoviti uravnoteženo razpravo in treba se je priznati, da so naši trgi dela izredno eh, različni. Imamo različno zakonodajo, imamo različne eh, tarifne pogodbe, imamo širše kolektivne pogodbe ali pa sektorsko specifične pogodbe in vse to je treba vključiti v to zakonodajo. Torej imamo različne trge dela in različne ureditve. To je podlaga. Ampak poglavitno načelo mora biti enako plačilo za enako delo na istem kraju. Ne more biti tako, da se za isto delo eh, plačuje nižja plača ali pa da se delo upravlja lahko pod nižjimi pogoji dela. To je za nas pomembno. Obstajati morajo možnosti za sektorsko specifične kolektivne pogodbe in to tudi odraža razliko med delovnimi trgi. Za nas je odločilnega pomena, da lahko države članice same opredelijo, kaj pomeni ta pojem. To je pravica države članice, da to opredeli in zato je jasno, da je to v besedilu posem jasno povedano. Potem je treba tudi zagotoviti časovno ločitev pri teh napotitvah. Mora biti jasno, da je to začasen položaj, to ni trajen položaj nekega delavca. To ne pomeni, da ne moramo delati v drugi državi, seveda gre tukaj za mobilnost, ampak um, eh, lastnost napotitve je ta, da gre tukaj za začasno delo in zato, zato želimo časovno omejitev in želimo, da se podari, da se lahko dela še naprej v drugi državi članici, ampak da iz tega izhajajo potem tudi določene pravice za delavce. Potem imamo tukaj eh, tudi nalogo, da upravimo eh, navidezne pogodbe in pa da odpravimo eh, pisemska podjetja. Hvala lepa, gospa Rajnke. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem so poročevalkama in pa vsem poročevalcem v senci, ki ste predložili predloge sprememb. Rada bi povedala sledeče. Da, so razhajanja med nami, ampak prebrala sem si predloge sprememb in videla sem, da obstaja velika volja med skoraj da vsemi, eh, ki so delali na tem dosjeju, da bi dosegli eh, dober kompromis med eh, svobodo zagotavljanja storitev, to je temeljna pravica v Evropski uniji, in pa med močno zaščito delavcev na drugi strani. Torej, Mislim, da je eh, veliko možnosti, da dobimo močno skupno stališče ob koncu. Vsi naši predlogi sprememb so bili pripravljeni v duhu eh, tega, da bi zagotovili eh, nek izid, ki bo koristil vsem evropejcem tistim, ki bodo zagotavljali dostojne eh, pogoje in pa za eh, tiste, ki ki delajo doma. Torej, tako za tiste, ki delajo v tujini, kot tiste, ki delajo doma. Ne želimo, da, eh, želimo, da pridobijo vsi delavci v Evropski uniji, ne samo ena skupina njih. In naj omen, povdarim še nekaj, kar so omenjali že kolege pred menoj. Torej, prvič, za nas je izredno pomembno, da imamo pravno podlago ki ne izhaja zgolj iz um, uh, uh pravice do svobode gibanja, ampak eh, ki izhaja tudi iz uh, zaščite delavcev. Ampak tudi svoboda gibanja delavcev je pomembna, to mora odražati tudi pravna podlaga tega dokumenta. Ko govorimo o plačilu, mislim, da bomo morali tukaj imeti razširitev, podaljšanje, to odražajo tudi naše predloge sprememb. Uh, Torej, dedukcija eh, stroškov za pot in pa bivanje je velik problem. To bi morali eh, eksplicitno eh, omeniti v tem, namreč, da ta izločitev ni možna. Kar se tiče trajanja. Tukaj potrebujemo ja, pravno pojasnitev. V direktivi je sedaj napisano, da je napotitev časovno omejene narave in iz, jasnosti, iz razloga pravne jasnosti bi morali povedati, kaj to pomeni. V zvezi s tem imamo različne predloge sprememb in o tem bi se morali pogovarjati na sestanku poročevalcev Sinci. Kar se tiče kolektivnih pogodb, to, kar doživljamo sedaj, je to, da imamo zelo omejeno, nizko število kolektivnih pogodb, ki se v, v državah članicah uporabljajo tudi za napotitve, napotene delovce. V Nemčiji, naprimer, imamo 7000 eh, takšnih pogodb in samo 20 eh, se jih uporablja tudi za napotene delovce. Torej, vidimo, da moramo tukaj razširiti področje uporabe, tudi v zvezi s tem imamo različne eh, predloge sprememb, treba se je pogledati pravno prakso v različnih državah članicah in potrebujemo takšne pravne rešitve, ki bodo delovale v vseh državah članicah, ampak treba se je res lotiti tega problema, da eh, ta hip prihaja do oblikanskih razhajanj med državami članicami, ko gre za uporabo kolektivnih pogodb za napotene ali ne napotene delovce. Potem podizvajalske verige. Naš cilj eh, bi moral biti ta, da preprečimo obhajanje Kajti to je bil problem v preteklosti, srednja se s tem, da bi se morali lotiti tudi navideznih napotitev, tudi tu je treba zadeve pojasniti. In pa prometni sektor, eh, tu so velikanske težave z napotitvami in eh, to bi morali tudi vključiti v to in eh, ta direktiva bi morala delovati tudi za to področje. Unesli smo 30 predlogov sprememb, kot je omenila Elizabeth. In to smo storili zato, ker smo želeli pokazati, da imamo mi zeleni tukaj eh, dosledno stališče in da želimo konstruktivno sodelovati z vsemi drugimi političnimi skupinami, zato da bi Evropski parlament od konca dobil močno stališče. Kajti eh, odločitve v parlamentu so zgolj prvi korak, potem je pred nami trialog in potem bomo morali razpravljati s komisijo in svetom. Torej v tem duhu upam, da v tem smislu upam, da bomo ob koncu dobili močno skupno stališče Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Uh, hvala. Laura Age ni. Tako da gre beseda zdaj gospodu Martanu. Merci, madame le président. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom vas presenetil, če rečem, eh, da nas eh, precej moti to poročilo če tudi je bilo pripravljeno. Kaj te? Smo za preprosto ukinitev direktive o napotenih delavcih in sicer iz različnih razlogov. Prvič zato, ker menimo, da je ta direktiva eden izmed razlogov za socialni dumping v Evropski uniji in drugič zaradi tega, ker gre eh, tukaj eh, zgolj za kozmetične popravke, nič pa se ne bo dejansko spremenilo, kajti tukaj gre za zelo pomembne interese. Gospa McIntyre je zelo dobro izpostavila probleme. Gre za konkurenco med eh, vzhodnimi in zahodnimi državami v Evropski uniji. In eh, vzhodno evropske države želijo, da to direktivo eh, ohranimo, eh, in uh, sicer uh, zaradi uh, tega, da se uh, njihove plače uh, potrojijo in tudi zahodnoevropske države želijo to direktivo zaradi tega, uh, ker uh, imajo možnost, da uh, ali podaljšajo to direktivo ali pa uh, prenesejo uh, sedež podjetja, kajti v nasprotnem primeru se stroški povečajo če se plače eh, povečajo, potem se zmanjša eh, zaslužek eh, in to je slabo seveda za vse delničarje podjetij. No. Kljub temu pa sta poročevalki gospa Maran Chantier in gospa Jongerios in upam, da nisem napak izgovoril vašega imena, se vnaprej upravičujem, če se mi je to zgodilo, e, pripravili poročilo in e, sedaj se poigravate za predlogi sprememb. Eh, kot ste lahko ugotovili, eh, so predlogi eh, sprememb namenjeni temu, da čim bolj zmanjšamo socialni dumping in da na ta način zaščitimo naše nacionalne delavce. No, mi predlagamo, da če bi obdržali to direktivo, da eh, bi, ko gre za pravice eh, zaposlenih, eh, veljala pravila države kjer je napoteni delavec zaposlen. Mislim, da bi to koristilo eh, tako državam izvara, kakor eh, tudi državam prihoda. In tako sem se držala tudi treh minut. Hvala lepa. Prebrala bom seznam govorcev, potem pa zaključimo s seznamom, kajti imamo samo še eh, eno uro na voljo. Sama bom spregovorila naslednja, potem Emilijan Pavel Adam Kosa, gospod Lenars gospod Kokan, Tomas Mann, Danuta Jašnjuleka, Renate Weber. Madam Šojderova, Helga Stevens and then uh, hopefully Ule Kristjansen uh, and then uh, the rapporteurs. And... In potem poročevalki in s tem je seznam zaključen, kar pomeni, da imate na voljo tri minute. Helga Stevens, Helga Stevens je na seznamu. Se upravičujem, eh, da prekinjam, ampak sem poročevalka v senci za ta dosje. Zakaj sem zdaj šele na koncu seznama? Mislim, da bi morala dobiti možnost pregovoriti prej. Eh, v skladu z našimi informacijami je poročevalka v senci gospa McIntyre. No, ona je že spregovorila. Nimamo dveh poročevalk v senci za EKR. No, naj še sama povem par besed. Spet bi poudarila, kako pomembno je, da se razširi pravna podlaga. Nihče ne, govor, ne pravi, da uh, se, ta, se ta mm, direktiva oziroma uredba ne, ne ukvarja s pravicami delicami, eh, delavcu treba je zajeti tudi eh, notranji trg. Če si pogledamo zadeve, kot so Viking in Laval, eh, je treba poštevati tudi sodno prakso. Direktiva mora zagotoviti eh, pravice delavcev in seveda se moramo dotakniti tudi eh, vprašanja prevoza. Še enkrat bi izpostavila, kako pomembno je, da imamo države članice, ki so odgovorne za plačilo. Gospa Šrti je tu že omenila, torej m, mm, praksa in pravo države članice sta bistvena za uh, določanje plačila za delo. Treba se boriti proti socialnemu dumpingu, pomembne so spremembe v državi sami. mislim, da ne potrebujemo nekega roka, imamo neke vrste lestvico pravic in to povzroča zmedo pri delavcev. Kaj zdaj začne, kdaj veljati po šestih mesecih, po 24 mesecih? Eh, tudi lokalni sindikati morajo jasno vedeti, kdaj naj začnejo ukrepati. S tem sem razložila še svoje predloge sprememb in eh, s tem lahko zdaj besedo dam gospodu Pavlu. Budite jasni in kratki, pari minuti imamo na voljo vsak. Nemško bom govoril. Ja, nove države članice ta direktiva zelo zanima. Uh, imam par vprašanj, ki mi včasih ne pustijo spati. Kako bo izgledalo v praksi to, kar predlagamo? Kako bodo naši predlogi sprememb izgledali v praksi? Kako bodo vplivali na tiste, ki spoštujejo vse, kar je zapisano v stari direktivi? No, odgovor je, da moramo to poštevati tudi skupaj s poročevalkama in pa poročevalci v senci. Ko se tisti, eh, ki se ne držijo dogovorjenega, Ali, bo, ali se bodo tisti, ki prej niso spoštovali pravil, ali bodo ti zdaj spodbujeni z novo direktivo, da spoštujo pravila? Moj odgovor je ne. In uh, take je treba preganjati. Potem je tukaj še vprašanje migracij delavcev. Uh, Kaj bomo storili s tistimi državami članicami, kjer jim primankuje delavcev? Slišali smo tudi recimo o primerih, ki uh, pridobivajo nove uh, pogodbe na Zahodu in uh, rečeno je bilo, da se tja pošiljajo uh, samo uh, že dolgo časa zaposleni delavci, ampak nove pogodbe pomenijo tudi nove zaposlene. Potem so tukaj vprašanja, koliko časa ne bi trajala napovetitev, šest, osem mesecev ali kaj. Kaj dobimo eh, s tem? Ali se omeji plačilo, kako bo plačan delavec za šest mesecev, za osem mesecev ali kako? Mislim, da bi bilo bolje, če bolje skoristimo direktivo o izvrševanju, kot pa zdaj na novo pritiskamo na tiste ljudi, ki že spoštujejo to, kar je bilo dogovoreno prej. Potem pa še agencije, o tem bi več povedati Agnes. Ne moremo podpreti šestmesečne omejitve. Hvala. Hvala. Gospod Kosa dobi besedo. Zelo morate biti strnjeni. Hvala lepa za besedo. Skušal bom biti kratek. želim izraziti spoštovanje soporočevalkama, kar velik dosežek je to, ampak še vedno nisem prepričan, da je ta postopek potreben. Vsekakor bomo skušali izvleči iz njega čim več. Eno stvar sem že večkrat omenil. Gre za težavo, ki je povezana z razdelitvijo na vzhod in zahod. V Nemčiji je veliko napotitev. Treba je poskrbeti, da bo spoštovano načelo enako delo, enaka plača. In ko bomo to dosegli, bomo tudi dovolj kredibilni in zgled tudi za druge države članice. Potem plača pogodbenih delavec, delavcev je običajno nižja kot plača zaposlenih. Pisal sem tudi komisiji in odgovorjeno je bilo, da je plača odvisna od več stvari, poštevati je treba pravno podlago. Prepričan sem, da ni pravilno, če upoštevamo samo plače. zaposlene je treba zaščititi in to se tiče tudi svobode izvanja storitev. Uredba rimena bi morala biti temeljito prenovljena. Sam sem predložil že več predlogov sprememb na to temo so poročevalki in poročevalce v senci, bi opozoril na to. Kot pravnik ne morem iti kar mimo teh vidikov, ki jih imamo v pogodbah. Svoje delo moramo utemeljiti na pogodbah. V celoti je treba spoštovati določbe uredbe Rim 1. Potem pa še zadnja stvar, v zvezi s predlogi sprememb. Vsekakor sem pripravljen sodelovati v tej igri, ampak tukaj so še vprašanja, ki spadajo pod nacionalno zakonodajo. Kdo se ukvarja s temi vprašanji? Recimo, v Franciji so pred kratkim sprejeli nek odlog, ki zahteva ustrezno znanje francoščine za delavce v gradbeništvu. Če ne znajo francosko, ne morejo delati v gradbeništvu v Franciji. To je neke vrste fenomen, proti kateremu se moramo boriti. Zaključil pa bi z naslednjim. In to ni povsem usklajeno stališči soporočevalk. Ampak eh, čeprav nismo vedno skladni, mislim, da lahko s tem prispevamo k čim boljši zakonodaji v Evropi. Hvala. Gospod Lenars dobi besedo, potem pa gospod Kukan. Izvolite, gospod Lenars. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala so poročevalkama. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so predložili 500 eh, predlogov sprememb. Eh, soporočevalki boste imeli kar precej dela v naslednjih tednih tukaj govorimo o svobodi upravljanja storitev, ne pa o svobodi gibanja delavcev. Delavci se lahko gibljajo po celotni Evropi uh, in to je dobrodošlo. Tu pa govorimo o svobodi uh, upravljanja storitev. Rečeno je bilo, da po Evropi potrebujemo več napotitev. Z nizozemskega vidika lahko tole potrdim. Uh, ampak to, te napotitve morajo biti pravične. Iz predlogov sprememb lahko vidimo, da imamo skupino kolegov, ki želijo poenostaviti eh, napotitve, drugi pa želijo, da napotitve postanejo čim bolj pravične. Če uspemo najti ravnovesje, bo to najboljša rešitev. Tako da eh, bi rekel naj soporočevalki, razmišljate tudi v tej smeri. napotitve delavcev nekako nikoli niso izpadle take, kot so bile zamišljene v 90-ih letih. In mislim, da tukaj lahko govorimo o treh razlogih. Eno je preprečevanje lažnih napotitev. Moramo vedeti, kakšna je povezava med podjetjem, ki napotuje in napotenim eh, delavcem. Potem moramo govoriti o plačilu za delo. Podpiram eh, poročevalki v prizadevanjih da postane plačilo za delo bolj usklajeno z nacionalnimi postopki. Če nam bo uspelo dobro opredeliti plačilo za delo v tej direktivi, bomo s tem rešili tudi mnoga druga vprašanja. Potem trajanje, to je zelo pomembno in uh, bistveno je, da imamo jasna pravila, tako si olajšamo delo. Dovolj moramo biti prožni, da na vsa ta vprašanja pogledamo tudi z sektorskega eh, vidika. Niso vsi sektori enaki, ponekod je več napotitev, ponekod, ponekod manj. Ne moremo najti ene rešitve, ki bo ustrezala vsem. Potem pa še eh, zadnja pripomba, strinjam se s kolegom Kožo. Moramo biti prepričani, kaj želimo doseči. Želimo pravno, trdno rešitev, ne želimo novega akta, na podlagi katerega bomo imeli spet številne sodbe na Evropskem sodišču v prihodnjih letih. In tega se moramo zavedati. Hvala. Hvala. Gospod Kokan, potem pa gospod Man. Gospod Kokan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem poročevalkama. Cenim način, kako ste danes začeli razpravo. Hvala za vsa prizadevanja pri delu na tem zahtevnem doseju. Par splošnih pripomp imam. Pripravil sem predloge sprememb. Prvič, menim, da bi morali prevoz obravnavati v sektorsko specifični zakonodaji zaprosil bo soporočevalki, da premislita o posledicah te revizije za podjetja, ki delujejo v Evropski uniji. Želim povdariti, da revizija direktive o napotitvah ni bitka med delavci in zaposlovalci. Ne, pravzaprav gre za to, da zagotovimo, da naš enotni trg deluje v obeh smerih. Še pomembneje pa je, da zagotavlja eh, svobodo gibanja eh, ljudi in pa storitev. Zato moramo prisluhniti tistim, ki jih napotitev zadeva na, pri vsakodnevnem eh, življenju. Torej gre za podjetja, ki napotujejo in tiste, ki so napoteni. ko bomo tako delovali, moramo tudi zagotovi, moramo zagotoviti, da ne bomo povzročili še več upravnega bremena za podjetja in pa napotene delavce. Vsega tega se moramo še zavedati. Hvala lepa. Hvala, gospod Man, vi ste na vrsti. Potem pa gospa Jasloveka. Hvala lepa. Zahvaljujem se Elizabet in Agnes. Pri predstavitvi sem opazil, da delujete v skupnem duhu, želite zagotoviti kompromise, ki so uh, dobri za delodajalce, za delavce, za MSP-je in se zajete. Dejstvo je, da se mora, moramo zavedati par stvari. Ne smemo dopustiti socialnega dumpinga in to nikjer. Pri naši direktivi se moramo uh, boriti proti uh, protekcionizmu, recimo v ZDA, uh, eh, se to dogaja in uh, pri nas tega ne smemo uh, dopustiti. Ko gre za napotitev, mora biti ta pristna, ne pa navidezna. In to nima nič opraviti s tem, koliko časa je nekdo napoten v drugo državo. Potem je tukaj še eh, poskus uh, za navidezno samo zaposlene. Pa še tematika uh, podjetij poštnih nabiralnikov. To ni neko usporedno vprašanje. Spomnimo se uh, na panamske dokumente, sam sem sodeloval v preskolnem odboru, ampak. Dejstvo je, da imamo veliko eh, MSP-jev, ki se držijo eh, pravil. In tudi naš cilj je, da imamo resnično napotene delavcev in to se ne sme eh, spremeniti. Seveda države članice morajo ostati odgovorne za plačila in tudi socialni partneri tukaj sodelujejo. Potem pa še vprašanje z reprezentativnimi glede reprezentativnih kolektivnih eh, pogodb, mislim, da tukaj še nismo dobili ustreznega odgovora. Upam, da bomo našli rešitev. Hvala, gospa Jašljevecka in potem gospa Weber. Hvala lepa. Želela bi čestitati kolegom, ki so predložili svoje predloge sprememb. Velika večina teh predlogov sprememb dokazuje, da želimo jasne, pregledne določbe v zvezi z napotitvijo delavcev, tako da se mobilnost delavcev v Evropi razvija varno. Sama sem preučila predloge sprememb skupaj z našo politično skupino želimo zagotoviti jasnost, preglednost tako za podjetje kot za zaposlene. Kar zadeva dolgotrajno napotitev, moramo najprej oceniti pravne posledice, ki nastopijo po obdobju 24 mesecev. Pripravili smo tudi seznam dodatnih pravic, ki bi se jih lahko zagotovili Eh, napotenim delavcev. To je predlog spremembe 281. Poleg tega moramo biti tudi bolj prožni pri izračunu eh, obdobja napotitve. Recimo 24 mesecev v okviru eh, referenčnega obdobja 36 mesecev. Zagotoviti moramo tudi ustrezna odstopanja, pa možnost dvomesečne pauze. Mnogi sektori zahtevajo tako ureditev. Poleg tega predlagamo tudi določbo za boljšo koordinacijo te direktive eh, z aktom 883. Če je napotitev pokrita eh, tudi eh, z zavarovalnimi storitvami državi napotitve, potem moramo to uskladiti. Potem Eh, predlog spremembe 865 zagotoviti moramo dodatno plačilo eh, delavcu eh, za delo upravljeno poleg zahtevanih delovnih ur. Potem je tukaj še vprašanje bonusov, dodatnega plačila. To pa naj bi opredeljevale države članice. Potem predlog spremljive 412, ta zadeva obveznost objave informacij na spletni strani. Zaposleni ne sme biti eh, kaznovan, eh, če dobi izplačane ustrezne tarife, pojavijo pa se težave pri obračunu dodatnih eh, bonusov. Potem je tukaj še vprašanje prometa, tranzitni premot, eh, promet, potem eh, priobalna plovba. Tudi to je pomembno vprašanje. Gre za posebno območje, posebni sektor, ki mora biti pokrit s posebnimi pravili. Evropska komisija je večkrat že navedla, da tega ne bi smeli obravnavati kot neke vrste podobno storitev drugim storitvam. Menim, da bi morali eh, sektor prevoza obravnavati ločena. 60 odstotkov napotitev je bilo rečeno, da poteka med različnimi zahodnimi eh, državami članicami. Torej menimo, da je ta direktiva v napotitvah najbolj potrebna ravno v tem delu Evrope. Gospa Weber, potem gospa Šojdrova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, cenim prizadevno delo vseh kolegov na tem dosjeju. Dejstvo je, da imamo različna mnenja o njem. Menim, da je nekaj zmede glede eh, podlage za utemelitev te direktive. Na koncu bi lahko to pripeljalo do neke vrste razkola v Evropske unije in to ne bi koristilo nikomor, če si pogledamo statistične podatke napotitev večinoma poteka med zahodnimi državami. No, ampak kot neka postranska škoda bodo prizadeti implicitno delavci iz uh, držav Srednje Evrope, pa tudi MSP-ji iz eh, Srednje Evrope. Gre za zahteve, težke pogoje, uh, ki jih lahko obvladajo samo velika podjetja, multinacionalke, da lahko preživijo na tem trgu. Potem še ena stvar, ki povzroča zmedo, po mojem mnenju. Gre za mešanje te zamisli, eh, da delovce ščitimo s tem, kar je pravzaprav nezakonito. Pravzaprav bi morali vedno kaznovati tisto, kar je nezakonito. ustrezno moramo regulirati napotitev delavcev in potem je treba pravila spoštovati. Potem pa je tukaj še polski vodovodar. Ta ni bil nikoli napoten delavec. To je bil delavec, ki se je odločil, da bo šem, šel delati v neko drugo državo, kot vsak drug delavec Evropske unije. In mi nekako mešamo vse te stvari. Direkt, z direktivo o napotitvi delavcev skušamo urejati vprašanja, katerih se, če mene vprašate, sploh ne bi smeli dotakniti. In potem nas to pripelje do pravne podlage. Ko gre za napotitev delavec, delavcev, se pravna podlaga nanaša na zagotavljanje storitev. Nekateri želite razširiti pravno podlago. Osebno sem močno proti temu, da se pravna podlaga spreminja. strinjam se, potrebujemo sektorsko specifično zakonodajo za prevoz, za transport. No, MSP-ji iz držav Srednje Evrope že zdaj um, ne sodelujejo več na trgu oziroma to jim je oteženo kajti ogromno zakonodaje morajo vladati. Zakonodaja ni samo zakon, gre tudi za lokalni, nacionalni zakon, eh, ki ga morda ni mogoče najti na nobeni od spletnih strani regionalnih organov, tako da sama sem se že pogovarjala s predstavniki eh, iz eh, transportnega sektorja in tudi sindikati in priznati moram, da jim taki akti otežujejo življenje. Uh, Hvala, gospa Šodrova. Potem pa gospa Stevens. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se za to razpravo. To je priložnost, da razložimo svoje predloge sprememb. Če želimo, da bo ta direktiva pregledna, potem moramo imeti možnost, da razložimo, zakaj smo določene predloge sploh podali. Sama sem jih podala 11. Razložila bom dva. Najprej glede pravne podlage. Menim, da je primerno razširiti pravno podlago, da zajamemo tudi zaščito napotenih delavcev. Podarjati pa je treba to pravno podlago, ki se nanaša na prost pretok storitev spet bi morala v besedilo upeljati člen 56 in se tam jasno sklicevati na prost pretok storitev. Potem pa še drugi predlog spremembe, ki bi ga želelo omeniti, ta se nanaša na transport. Mora biti en kompromis v zvezi z vsemi predlogi sprememb, ki se nanašajo na transport, je predlog, v katerem spregovorim o tem, da bi morala direktiva iz leta 1996 ostati v veljavi, dokler komisija ne predlaga sektorsko specifične zakonodaje za sektor prometa. Z drugimi besedami. Revizija predlaga, uvaja, predlaga, večje upravno breme, ampak to ne bi smelo veljati za sektor prometa. Čeprav razumem in če sta soporočevalki to tudi potrdili, je <clears throat> promet specifičen sektor in potrebujemo sektorsko specifično zakonodajo. Dobro bi bilo, da revizija te direktive ne bi vključevala sektorja prometa ta sektor bi morali še naprej urejati z direktivo iz leta 1996. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Helga Stevens, potem pa še gospod Kristensen. Gospa Stevens, vi ste na vrsti. Thank you, chair. Apologies for the confusion. Hvala. Gospa predsedujoča, se opravičujem na prejšnjo zmedo. Razmišljala sem o drugem dosjeju, o njem razpravljam danes popovdne. Glede tega dosjeja. Najprej bi se zahvalila soporočevalkama za delo na tem zelo pomembnem dosjeju. Tematika napotitve delavcev je zelo občutljiva. Še naprej se moramo boriti proti socialnemu dumpingu. To je bistveno za napotitve delavcev, pa tudi za lokalne zaposlene pa tudi državljani Evropske unije bodo lažje sprejemali to eh, vrsto zaposlitve. Torej, naj razložim. Napotitev je po definiciji vedno kratkotrajna. Visoko je tveganje, da bi napotitev povzročila socialni dumping v določenih sektorjih. Zato menim, da bi morali določiti maksimalno trajanje napotitve v teh sektorjih. Poprečno uh, eh, trajanje napotitve je manj kot 4 mesece. Zato menim, da je v teh sektorjih primerno, da imamo uh, najdaljše trajanje 6 mesecev. Sami sektori pa naj se odločijo o faktorjih tveganja. S takim pristopom bomo spoštovali tudi načelo subsidijarnosti. Po drugi strani pa imamo kar nekaj sektorjev, Eh, kjer eh, prost pretok storitev in pa napotitve prispevajo k razsvetu. Napotitev ne pomeni vedno socialnega dumpinga in to je eh, bistven element razprave, na katerega ne smemo pozabiti. Mislim, da ni nujno določiti maksimalnega trajnega napotitve v tistih sektorjih, kjer napotitve niso rizične, no, ampak napotitev je vedno kratkotrajna. Treba se je boriti proti goljofijam, eh, ne smemo pa ogrožati prostega eh, pretoka storitev. Enako bom zagovarjala stališče tudi pri uredbi o socialni varnosti. Potem je tukaj še eno načelo, načelo enakega plačila za enako delo na enakem mestu. To je absoluten predpogoj za pošteno konkurenco med delavci. To pomeni pomemben korak naprej v boju proti socialnemu dumpingu in pa goljofijam nedvomno velja, da mora Evropska unija zagotoviti eh, blagostanje in delovna mesta in to ne na račun delovnih mest v drugih državah članicah, s čimer bi se spodbujalo neke vrste tekmo proti dnu. Za napotitve potrebujemo, potrebujemo ustrezna, izvedljiva pravila. Če so pravila taka, da se jih težko izvršuje, to ne prispeva k ničemur. Če ustvarjamo veliko obravno breme, to pomeni ovire, zlasti za MSP-je. Sama zagovarjam bolj učinkovit notranji trg. Še zadnja pripomba. Določanje plač spada pod pristojnost držav članic. tako kot so omenili že govorniki pred menoj, moramo zagotoviti položaj, v katerem smo vsi zmagovalci. In eh, sama vedno podpiram tak pristop. Hvala lepa. Hvala, gospa Stevens. Gospod Kristensen, beseda je vaša. Hvala lepa. Zahvaljujem se soporočevalkama za odlično opravljeno delo. Skodišče je po mojem mnenju zelo dobro. Delo ste razdelili na dve poglavji. Na ta način je lažje preučiti ovire, ki jih direktiva lahko prinaša. Strinjam se. Smo proti protekcionizmu in smo proti socialnemu dumpingu. Delati je treba v skladu s pogodbo. Zagotoviti moramo enako obravnavanje. Boriti se je treba proti diskriminaciji. To je vodilno načelo. Neke vrste rdeča linija. Ne smemo omogočiti, da bi pravila lahko zaopšli. Strinjam se, da bi potrebovali neko sektorsko rešitev za vsega, promet, ampak eh, kadrovska vprašanja na tem področju pa je treba razrešiti v direktivi v napotitvah. Nasplošno gre za dobro vajo za parlament. Treba se potruditi, da ustrezno upravimo svojo nalogo, da pridobimo ustrezno meči, večino, da naša mnenja niso preveč vsak k sebi. Hkrati je to tudi dobra vaja za uh, komisijo in uh, za svet. Na ta način uh, se izognemo prevelikim razkorakom med državami članicami. Včasih se zdi, kot da na svetu delujejo tako, da na koncu iz vsega skupaj ne pride prav nič. Hvala. Hvala, da ste bili tako kratki in jedrnati. Mogoče bi lahko par minut dali na voljo še eh, vodji ekipe komisije. Vi pa za zaključek dobite potem 25, samo 25 minut. Eh, gospod Pereira, izvolite, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal bom biti kratek. Najprej najlepša hvala, da ste nam dali besedo. Hvala tudi obima soporočevalkam za odlično opravljeno delo. Hvala lepa poslancem eh, za vsa njihova prezidevanja eh, pri pripravi predlogu sprememb. Eh, strinjam se z mnenjem gospe Moran Šantje, da je število predlogu sprememb precej omejeno glede na pomembnost eh, te teme. Eh, samo nekaj pripomp, ne bom govoril o predlogih sprememb, kajti to tudi ni moja vloga. Rad bi podal nekaj eh, pripomp, ki so pomembne glede na posamezne predloge sprememb. Najprej, Povsem se strinjamo z eh, tem, eh, kar ste dejali v obisu poročevalki in pa tudi številni poslanci, da potrebujemo jasna pravila, ki eh, bodo lahko izvedljiva in ki jih bo tudi lahko nadzorovati. Kot sem že poudaril in to vedno poudarjam, menimo, da, je, da so določila v povezavi s plačilom zasnovana v tej smeri predlogi sprememb se nanašajo tudi na uh, okrepitev preglednosti, ko gre za pravila uh, za eh, napotitev delavcev. To uh, bo zagotovo olajšalo konkretno izvajanje te direktive. Vendar pa se mi zdi, da bi različna eh, pravila, ki bi veljala za te delavce v različnih obdobjih, eh, to, ta naš cilj ogrozila, kajti če bi imeli eh, različna pravila, ki se nanašajo na obdobje do 6 mesecev, do 12 mesecev, do 24 mesecev, ne bi poenostavili dela niti podjetjem, niti zaposlenim, niti inšpektorjem pri delu. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da ohranimo prvoten cilj eh, te direktive. To pomeni, da gre za koordinacijo že obstoječe zakonodaje v državah članicah na področju napotenih delavcev. Naš namen je, eh, da eh, zagotovimo prosti pretok storitev in pa dobro delovanje notranjega trga. In ko govorim o tej koordinaciji, govorim o koordinaciji, ki se nanaša na obdobje napotitve. Eh, ta direktiva govori o pogojih eh, dela in sicer v obdobju napotitve delavca. Mislim, da so eh, določeni predlogi sprememb zasnovani tako, da želijo določati tudi pogoje za obdobje pred napotitvijo ali pa za obdobje po napotitvi delavcev. Mislim, da bi se morali omejiti zgolj na obdobje napotitve. To namreč tudi obravnava ta direktiva in to je tudi cilj te direktive. Omenil sem že in še enkrat bom to nakratko storil, kajti to se mi zdi zelo pomembno e, z vidika pravne osnove in sicer, da bi ne moremo sprejeti, da bi eh, uvedli kakršnokoli eh, pravilo, ki bi eh, povzročilo diskriminacijo med delavci, ki prihajajo iz določene države in pa napotenimi delavci oziroma ki so državljani te države in pa med napotenimi delavci. Namreč ne moremo sprejeti, da bi pogoji dela bili zastavljeni tako, eh, da eh, bi eh, napoteni delavci morali spoštovati strožje pogoje kot pa nacionalni delavci. In ker sem obljubil, da bom kratek, še zadnja pripomba. In sicer vprašanje pravne osnove je seveda vprašanje, ki je politično vprašanje deloma, ampak je izjemno pravno uh, vprašanje, gre za uh, vprašanje jurisdikcije uh, in uh, pa za obseg te pravne podlage. Cilj je seveda, da zagotovimo kontinuiteto pri tej direktivi in dvojna pravna podlaga bi bila prej izjema kot pravila. ne moremo reči, da je eh, en vidik manj pomemben kot eh, drugi. In eh, če bomo razpravljali o tej dvojni pravni podlagi, bomo zašli v zelo zapleteno situacijo. Cilj te direktive ostaja, še enkrat ponavljam, da zagotovimo dobro delovanje notranjega trga. Pri tem pa je potrebno zagotoviti Eh, spoštovanje pravic napotenih delavcev. Ja. Jasno je, da en eh, element prevladuje in ta element eh, nas mora voditi pri izbiri pravne podlage. Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jongerijes in gospa Moran Šantje. Beseda je vajena za 23 minut. Dobro, najlepša hvala in hvala lepa vsem kolegom zaradi tega, ker so dali dodatno dimenzijo temu, kar uh, sva lahko že prebrali v njihovih predlogih sprememb. Zelo me veseli, da ste si vzeli čas uh, ne le za zasnovo teh predlogov sprememb, ampak tudi uh, za to dodatno obogatitev eh, v obliki ustnih prispevkov. Upam, da boste eh, tudi v bližnji prihodnosti, če vas bom prosila, pripravljeni pojasniti ozadje predlogu sprememb. Kajte, kot sva prej s kolegico povedali, eh, seveda je pred nami še dolga pot, vendar pa sem predvsej prepričana ole, eh, da smo se povsem sposobni spopasti za to nalogo. Eh, če smo seveda pripravljeni prisluhniti drug drugemu in če smo pripravljeni sprejemati kompromise, na ta način bomo lahko sprejeli kompromise skupno podlago. na osnovi katere bo eh, zagotovljeno dobro delovanje notranjega trga, hkrati eh, pa tudi eh, ustrezno obravnava majhnih in srednje velikih podjetij in pa zaposlenih. Seveda moramo poskrbiti za pravo ravnotežje. Mogoče bi morala reči, eh, da si ne moremo privoščiti, da ne bi bili kos temu izzivu, kaj ti naši državljani. Lahko bi rekli, nam precej plačajo za to, da smo kos izzivu in da najdemo dobre rešitve. Moramo doseči napredek pri tem dosijaju in eh, zame je zelo pomembno, da zaščitimo temeljne pravice v Evropski uniji. In ja, res je, svoboda gibanja delavcev je temeljna človekova pravica v Evropski uniji in eh, to pravico želimo zagotavljati tudi v prihodnosti. Tudi v preteklosti, eh, ko sem bila vodja sindikata sem eh, zagovarjala eh, svobodo gibanja eh, delavcev. To je temeljna pravica vseh delavcev, da imaš pravico in si poiščeš delovno mesto druge, če meniš, da so tam tvoje možnosti boljše. No, ampak dan danes. se prepogosto ta svoboda izrablja za omejevanje temeljnih pravic, ne pa toliko za zaščito delavcev. In zato mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo za pravo ravnotežje in pa eh, da eh, najdemo dobre kompromise. Ne bom odgovorila na vsa na vse predloge, kajti to bi pomenilo, da že vem, kje eh, so stičišče oziroma kakšen bo končni rezultat. Jaz imam seveda lasno stališče, ampak eh, zdaj menim, da je precej eh, pomembno, da skušamo ugotoviti, kje lahko najdemo kompromise. Najti moramo skupno parlamentarno stališče, kajti po našem glasovanju bomo seveda, vsaj tako upam, priča pozitivnim premikom strani sveta. Torej, če eh, svet dela usporedno z nami, potem bi eh, morali potem, ko bo zaključen ta postopek tudi v svetu, eh, nadaljevati z trialogom in zaradi tega je še kako pomembno, da imamo široko soglasje v parlamentu. Mislim, da moramo biti kos izzivu, mislim, da moramo eh, zagotoviti rezultate, mislim, da moramo preprečiti socialni dumping, a hkrati pa moramo preprečiti tudi eh, protekcionizem, kajti protekcionizem nam ne bo pomagal eh, napredovati. In eh, zaključila bom s tem, da rečem, eh, prosim, dovolite mi, da vas pokličem in eh, da vas prosim za dodatna pojasnila, ko bomo podrobneje pregledali vse predloge sprememb. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z soporočevalko, z poročevalci v senci, pa tudi z vsemi poslanci tukaj v odboru. Upam, da bomo skupaj pripravili to široko podlago. In seveda bom eh, nad eh, svojo eh, mizo eh, v pisarni eh, zapisala bodi kos izzivu. Hvala lepa, eh, Agnes, za ta zelo pozitiven zaključek, eh, hkrati tudi zelo odprt začutek, eh, zaključek, ki. Eh, Pušča odprtih veliko možnosti. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci in tudi vsem kolegom, ki so spregovorili danes do povdne in ki so eh, pojasnili svoje prispevke v obliki predlogov sprememb. Zares uh, moram povdariti, da ugotavljam, da se naš pristop eh, spreminja. Zapisala sem si eh, nekaj izjav, eh, veliko zapisko imam, eh, pozorno sem vas poslušala. Ne želimo razdeliti Evrope, to je bilo pomembno sporočilo. Torej, ko gre za temeljni evropski duh, za konstruktivnost, mislim, da lahko rečemo, Eh, da eh, je eh, to bilo, da je evropski duh bil temeljno sporočilo današnje razprave. Ne moremo sodelovati, ne moremo pozitivno in konstruktivno sodelovati, če ne bomo imeli teme, tega temeljnega cilja, da ne razdelimo Evrope, da ne povzročamo nasproti med državami članicami. In hvala lepa torej za pojasnila veliko vas je dejalo, da je Francijo v preteklem tednu pretresla klauzula, eh, ki se imenuje klauzula Molière. In eh, gre za klauzijo, ki želijo uvesti tisti, ki nimajo toliko evropskega duha. Eh, tukaj ne gre za nacionalno raven, da se ne eh, zmotimo. Ta eh, klauzula je bila proti napotenim delavcem, eh, proti svobodnemu zagotavljanju storitev. Ampak nekateri členi se uveljavljajo eh, na lokalni ravni, na ravni posameznih departmajev, na ravni posameznih regij. In uh, borila sem se, trdo sem se borila proti tej klauzuli Molière in uh, nikakor ne bom popustila pri tem. Kaj ti, če uh, enkrat uh, pademo v to past, bo to pomenilo konec evropskega duha in uh, to bo razkrojitev našega dela. Ne bo več prostega zagotavljanja storitev, ne bo več prostega pretoka oseb in ne bo več prostega pretoka delavcev in prepričani ste lahko, eh, da eh, se bom zauzeto borila proti temu. Eh, poslala sem pismo lastni stranki, kajti kot veste, moraš včasih biti predvsej ustrajen, celo v lastni stranki, da ti prisluhnejo in zato sem si vsekakor prizadevala. Ampak to je bitka. Bitka. Eh, ki eh, si je ne želim eh, v nobeni drugi državi članici. Lahko razumete, kakšen je moj pristop k delu. Jaz ne delujem na francoski osnovi, ne delujem na osnovi pristopa zahod proti vzhodu. Res želim uravnotežen pristop, evropski duh. Torej, eh, klauzula eh, Molière je zame eh, nekaj strašnega, zelo dobro poznam izvor te klauzule. Lahko računate na moj zauzet boj proti temu. Druga točka. Kaj ti vem, da vas z tem ščitim vse. Z Agnes sva bili zelo veseli, da sva eh, v vaših prispevkih razbrali, da eh, skušate najti soglasja. Ne želimo eh, protekcionizma, želimo konsens in pri vzpostavljanju konsensa, kot je del Ole Kristensens, je pomembno stališče parlamenta v primerjavi s stališčem sveta. Potrebovali bomo večino v parlamentu in eh, poleg tega bomo morali imeti trdno stališče tudi v trialogu. Le na ta način eh, bo eh, lahko naše stališče prevladalo. Veliko dela smo že opravili in veliko dela nas še čaka. Imeli smo že sejo poročevalcev v senci, imeli pa bomo še eh, novo eh, sejo poročevalcev v senci, kjer bomo pregledali vse predloge sprememb. Kaj ti e, skušati moramo najti kompromise, le na ta način bomo vzpostavili soglasje. 5. Aprila, 5. aprila želimo imeti naslednjo eh, sejo poročevalcev v senci in sedaj gledam v smeri sekretarjata. Eh, in eh, čaka nas novo obdobje dela, gre za iskanje kompromisov, za vzpostavljanje soglasja glede vseh točk, o katerih se lahko zedinimo. Eh, mogoče eh, bo seveda pri tem šlo za dinamičen postopek, kajti vse eh, posamezne pobude lahko seveda pridobijo večino, ampak vsekakor to je najin cilj. Še prav posebej pomembno je, da skupaj razpravljamo o možnosti svobodnega zagotavljanja storitev naša, uh, naš političen cilj mora biti enako plačilo za enako delo, kajti uh, če ne bomo zahtevali tega, bomo uh, povzročili uh, pravi socialni dumping in uh, potem je tukaj seveda uh, plačilo uh, in pa zagotovitev plačila. Ter naslednjo področje in to je eh, pravna eh, podlaga. Eh, razumela sem previdnost gospoda Pereire, ki je dejal, da je dvojna pravna podlaga izjema. Ja, seveda prav imate, vendar pa v tem uh, odboru, vendar pa ta odbor, odbor za zaposlovanje, ni odbor uh, za notranji trg in eh, seveda želimo eh, svobodno zagotavljanje storitev, hkrati pa tudi svoboden pretok delavcev in pa boj proti socialnemu dumpingu. Torej, eh, imamo tudi socialno dimenzijo, ki jo želimo ravno tako spoštovati. Mi politiki govorim, Eh, mi politiki pravim, kajti to je naše delo. Mi smo izvoljeni, mi smo politiki in to je naša naloga. Želimo poslati sporočilo našim državljanom, sporočilo socialne Evrope, Evrope, ki eh, skrbi za svoje državljane, ki upošteva eh, njihove želje. Če si ogledate študije na temo Evrope, ki so bile pripravljene v državljanih, zadnjem času lahko vidite, da je eh, najpomembnejša tema za naše državljane zaposlitev in evropski državljani se sprašujejo, kaj eh, bo Evropa storila za nas, kaj Evropa počne za nas. Torej ne želim se eh, skrivati eh, za preprostim praktičnim sistemom, ne želim preproste odločitve. Eh, Včasih je eh, potrebno iti dlje. Torej, gospod Pereira, povzročali vam bomo težave. E, to je vse, kar sem želela povedati, gospa predsedojoča, e, eh, glede te točke. Mislim, da lahko rečem tudi hvala lepa Agnes, kaj ti e, na vse zadnje e, ni e, lahko, e, kaj ti za Agnes prihajava iz različnih. E, političnih skupin, eh, lahko bi si tudi nasprotovali, ampak eh, sploh ne delujemo v tem duhu, delujemo v konstruktivnem duhu, v duhu sodelovanja in eh, v tem duhu bomo morali delati tudi v naslednjem obdobju. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, Agnes in pa Elizabet. Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti in Eh, velike upe imamo glede tega poročila. Nadaljevali bomo ob 14. uri, takrat se nam bo pridružila Marian Tyson iz eh, komisije in potem eh, bo sledila razprava na temo mladih in brezposelnosti med mladimi. Torej, dobrodošli ponovno ob 14. uri.